Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, dragi kolegi. V veliko čast mi je, da sem lahko danes tu kot kandidat za komisarja za humanitarno pomoč in obladovanje kriz. V veliko čast mi je, da sem bil predlagan za ta dosje, ki je v središču univerzalnih vrednot. Zelo dobro se zavedam ogromne odgovornosti tu pred vami sem kot kolega. Sem politik, ki nagovarja politike. Vsi se ukvarjamo z odločanjem in pogosto moramo sprejemati tudi zelo težavne, zelo zahtevne odločitve. Vsak politik je vse čas v nekakšni bitki z zgodovino odgovorni smo generacijam, ki bodo še prišle. Zato moramo imeti vizijo, politični pogum in dostojanstvo. Moja odgovornost pa je, da igram vodilno vlogo in da to vizijo pretvorim v konkretne rezultate. Potreba po humanitarni pomoči se pojavlja vsak dan vedno večje so te potrebe, konflikti, podnebne spremembe, zdravstvene katastrofe, skrajna revščina in lakota so med glavnimi povodi za te povečane potrebe. Grozovita dejstva kažejo, kako zaostrene so razmere. Ob koncu leta 2013 je bilo 51 milijonov ljudi razseljenih zaradi konfliktov. Povprečno 32 tisoč ljudi eh, se mora preseliti vsak dan. Dnevno 8 tisoč otrok umre zaradi podhranjenosti in preko 3 tisoč jih umre že na dan, ko se rodijo. In naša odgovornost je, da se na to odzovemo takoj, danes, ne šele jutri vem, kaj pomeni biti v konfliktu. Vem, kaj pomeni, če nimaš kje živeti, če ne moreš zadovoljiti osnovnih potreb, če živiš v strahu in če si oropan dostojanstva. Kot otrok in tudi kasneje kot študent sem bil priča trpljenju ljudi na Cipru ciprski Grki in eh, ciprski, eh, ciprski Turki. Priča sem bil bolečinam, ki jo prinaša razseljenost. Na zelo grob način sem spoznal, kako pomembna in nujna je humanitarna pomoč. Najjasno povem, eh, posledice konfliktov niso ne etično, etnično, ne versko obarvani. Prizadevajo vse, stare, mlade, moške, ženske, deklice in fante. Humanitarna pomoč temelji na potrebah, ne na politični naravnanosti. Soočamo se z zelo zahtevnim kontekstom. Najprej naj se poklonim humanitarnim delavcem, ki zagotavljajo pomoč, Vsak dan tvega svoje življenja, da bi pomagali drugim, ne glede na identiteto, vero ali nacionalnost. Tu imamo v mislih tudi umor britanskega humanitarnega delavca Davida Heinza, ki so ga zakrivili eh, predstavniki ISIS-a. Mislim, tu imamo v mislih tudi mednarodne delavce, ki so bili ubiti, ko so poskušali opozarjati na nevarnost ebole. Tu so boleči opomniki, kako nevarno je ponujanje mednarodne humanitarne pomoči, vendar pa ne smemo pozabiti, da so poglavitnega pomena univerzalna načela, ki so del mednarodnega humanitarnega prava. Število napadov na humanitarne delavce se je od leta 2003 povečalo kar za štirikrat. Svet postaja vse bolj ranljiv zaradi vse večje pogostnosti in eh, vse večjih razsežnosti naravnih katastrof. Razvite države, ključno za Evropo, eh, so tudi same pogosto prizadete. Ne pozabite naprimer na poplave na Balkanu, letos maja. To so bile najhujše poplave v tej regiji v zadnjih stoletjih. Odziv Evrope na to katastrofo je bil takojšen in eh, pravzaprav neverjeten. 23 držav članic se je solidarno odzvalo skladno z Evropskim mehanizmom za civilno zaščito. Na teren so pa takoj poslale strokovnjake in nujno pomoč poleg človeških katastrof pa vse te katastrofe prinašajo tudi posledice za gospodarsko rast in razvoj. Obvladovanje kriz pa pomeni, da je potrebno obravnavati cenoten cikl, vključno s preventivo in pripravljenostjo. Tega se lotevamo z državami članicami eh, in pa tudi na mednarodni ravni v okviru okvira za delovanje iz joga. Na prihajajoči konferenci v Sendaju naslednjega marca bomo imeli priložnost umestiti preprečevanje katastrof na e, tako vidno mesto kot pripravljenost. Stališča parlamenta so v tem kontekstu zelo pomembna in seveda sem se pripravljen o tem z vami pogovarjati pred to konferenco. Kar zadeva konflikte, so razmere neverjetne. E, prvič v zgodovini imamo istočasno štiri e, goreča žarišča, ki so vršena na najvišjo stopno po sistemu OZN. Sirija, Irak, e, Centralna Afriška republika in Južni Sudan. Ampak tu so še drugi dogodki, ki tudi terjajo stalno humanitarno pomoč. Palestina, Demokratična republika Kongo, Mali, Kolumbija, Mjanmar, če jih naštem samo nekaj. V Siriji smo priča eni od največjih človekoljubnih katastrof. Več kot deset milijonov ljudi je bilo prizadetih zaradi tega konflikta. Šest milijonov in pol od teh eh, ljudi so otroci, ki so notranje razseljeni. Število beguncev pa že presega tri milijone. Evropa se mora odzvati takoj, ne jutri. Vrh tega so tu tudi uničujoče posledice epidemije ebole v Zahodnji Afriki. Ebolo bi morali obravnavati kot ogromno naravno katastrofo. Gre za neke vrste tajfun v počasnem posnetku. Hkrati pa predstavlja tudi grožno globalni varnosti, kot je opozoril varnostni svet. Kajti za temi statistikami se skrivajo dejanska človeška življenja, to so ljudje in skupnosti, ki bodo potrebovali ogromno psihosocialne pomoči, da si bodo upomogli. Vse to terja takojšen odziv, pa tudi dolgoročno načrtovanje. Te razmere pa pomenijo, da je mednarodni humanitarni sistem pod velikim pritiskom. Prepričan sem, da bo svetovni človekoljubni vrh leta 2016 pri, prispeval k izboljšanju zmogljivosti za pomoč ljudem v stiski. Žal tudi gospodarske razmere po svetu ne prispevajo k boljšemu odzivu na te izzive. Zahvaljujem se parlamentu in še posebej temu odboru za stalno predanost Eh, in podporo operacijam za reševanje življenj. To je ključno, hkrati pa tak odziv terja zadostna sredstva za to, da lahko izpolnimo svoje zaveze. In za zaključek še nekaj besed o moji viziji. Izzivi, ki so pred nami, so ogromni, vendar sam sem vseeno zelo odločen in predan. Moj namen je, da nadaljujem z odličnim delom, ki ga je opravila Kristalina Georgieva. V prvi vrsti bomo nadaljevali z našim osrednjim mandatom, to je, da zagotavljamo nujno pomoč žrtvam. Evropi se ne sme zgoditi, da pride na teren preporzno in neopremljena. Želim prispevati k temu, da bodo humanitarni delavci ostali na terenu in prispevali k izboljšavam. In ne bom se osredotočal samo na največje krize, ki so v središču pozornosti, ampak eh, tudi na tiste dogodke, ki ne pridejo vedno na neslovnice časopisov. Poleg tega želim biti zagovornik tistih najbolj ranljivih, želim biti glas tistih, ki nima svojega glasu. Sodeloval bom z visoko predstavnico Federico Mogherini, da eh, zagotovim, da bomo slišali glasove tistih, ki trpijo zaradi posledic eh, katastrof in odločitev sprijetih eh, na najvišji ravni. Sam sem bil eh, priča besedam in pripovedim eh, številnih žensk, ki so bile žrtve razselitve v Siriji in ženske in dekleta si tu zaslužijo posebno pomoč. Tretjič, zagovarjal bom specifično naravo in načela humanitarne pomoči. Eh, Na tem področju imamo v Evropi odlično podlago, imamo tako imenovani konsens o humanitarni pomoči. Potem četrtič, preventiva je boljša od kurative in zato bom še naprej eh, zagotavljal čim boljšo odpornost, kajti naložbe v dolgoročno odpornost so tudi stroškovno bistveno bolj učinkovite od samega odzivanja na krize. In pri tem bom tesno sodeloval s kandidatom za komisarja gospodom Mimicom. Petič, kriza ebole je odličen primer eh, dogodka, ki terja več kot zgolj usklajevanje. Potrebujemo dejanski enoten, skupen pristop različnih držav in različnih ministrstv. Tudi v komisiji se tega zavedamo in smo združili vse službe v novi centr za usklajevanje nujnega odziva. Preko tega se povezujemo z državami članicami, mednarodnimi partnerji in največjimi donatorji človekoljubne pomoči. Res je, da vsi rezultati še niso vidni in da bo potrebno nadaljne delo. Šestič. Še naprej moramo varovati evropske državljane. Izvajanje nove zakonodaje na področju civilne zaščite mora zagotoviti bolj zanesljive in predvidljive odzive na katastrofe, krati pa mora prispevati tudi k preprečevanju katastrof v Evropi. In za konec še kar zadeva tako imenovani celostni pristop. Tu bom eh, sledil usmeritvam svoje predhodnice. Smo vključeni, vendar ne. Torej, če me boste potrdili, bom tesno sodeloval z visoko predstavnico in z drugimi komisionarji, eh, z drugimi komisarji pri odzivanju na vzroke za konflikte, pri okrepitvi preprečevanja konfliktov in pri reševanju konflikta ter zagotavljanju stabilizacije eh, in eh, vrnitvi na pot trajnostnega razvoja. Istočasno pa bom zagotavljal, da se človekoljubna pomoč ne bo zlorabljala v druge namene in da bomo spoštovali vsa preizkušena načela eh, humanitarnosti, neutralnosti in neodvisnosti. To je predpogoj za to, da lahko humanitarnim delovcem zagotovimo dostop do žrtev in to smo jim dolžni. Dragi kolegi in kolegice, V zadnjih dveh tednih sem se moral v kratkem času zelo veliko naučiti. In eh, moj resor je poln stisk in kriz. Hitro se učim in če mi boste izkazali svoje zaupanje, bom še naprej trdo delal, da bi kar najbolje razumel vsa pereča vprašanja se bom pa tudi redno vračal v vaš odbor in sem vedno pripravljen na razprave z vami. Najlepša hvala. Um, thank you, Mr. Delaney.